pisna izjava tudi objavljena v zapisniku. Odbor za proračun je sprejel popravek besedila Evropskega parlamenta v skladu šelom 216 odstavek 4 poslovnika je ta popravek veljaven, če v 24 urah je politična skupina ali vsaj 40 podpisnikov ne zahteva drugače. To besedilo najdete na spletni strani Evropskega parlamenta. Besedilo pa bo tudi objavljeno v zapisniku. V skladu z členom 64 eh, pogodbe bom eh, v četrtek podpisal šest pravih aktov.